rešitvi dveh švedskih novinarjev v Etiopiji, Johan Persson in Martin Šibije, ki sta po noči dosegla Švedsko. Rešili so jo. Mislim, da bo kolegica kaj več povedala o tem. Please, Gospa Hotat Sebel. Rada bi se vam zahvalila, gospod predsedujoči. To je velik dan za Švedsko. Johan in Martin sta svobodna. Vsem kolegom in kolegicam bi se radi zahvalili za solidarnost in podporo, ki so jim pokazali. Skupaj z drugimi sta bila zaprta v etiopskih zaporih. Danes zjutraj pa sta se vrnila domov vsi seveda upimo, upamo za osvoboditev vseh novinarjev v zaporih po svetu. Hvala. Point, Naslednja točka, še eno obvestilo. Češke oblasti so me obvestile, da je gospod Vojtek Mina zamenjal gospoda Jiržija Havla